niste upoštevali. In to je diskriminacija. Hvala, tu smo si zapisali. Zdaj pa glasovanje. Najprej pa želim pozdraviti delegacijo iz eh, parlamenta Republike Kirgizistana, gospoda Jogor, oziroma eh, Jogorku Kengeša, ki je tukaj v parlamentu ob 13. sestanku eh, sodelovalne komisije parlamentarne komisije med Evropsko unijo in pa Republiko Kirgizistan. Eh, zelo smo počaščeni, da ste danes eh, na tej naši seji in da sodelujemo. Eh, dobro, zdaj pa uh, dumping. Um, parlament ima uh, na voljo tri mesece.